Prosim, sedite na svoje mesta, čez nekaj sekund bomo začeli. Odpiram posedzenje. Seja se pričenja. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in pa dokumente, ki so bili sprejeti, imate na voljo. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je zapisnik s tem sprejet.